Dear colleagues, Dragi kolegi, čas je, da začnemo tudi zato, ker je z nami podpredsednik komisije gospod Ševčovič. Tisti člani odbora, ki želijo poslušati podpredsednika, prosim naj se posedajo, čas je, da začnemo reči moram le, da če ni ugovorov pri prvi točki, je lahko dnevni red sprejet brez sprememb. Potem druga točka. Spomniti moram, da imamo danes tolmačenje v 20 jezikov in kot običajno lahko spremljate sestanek tudi elektronsko preko aplikacije. Potem tretja točka, priporočila koordinatorjev so bila poslana elektronsko. Če ni ugovorov, je to lahko sprejeto. Potem četrta točka. Bližamo se vaši točki. In poročati moram o pogajanjih, ki trajajo, Imeli smo četrti triolog o novih živilih in prišlo je do izmenjave mnen s komisijo in svetom. Prišlo je do deživahne razprave pri dveh točkah, kjer se nismo strinjali, najprej glede delegiranih aktov, ker ostajamo pri našem stališču glede te točke. Druga točka pa se nanašala na kloniranje. na svetu se ne strinjajo z nami, mi smo zahtevali, da bi imeli člene, svet je pripravljen spregovoriti o tem v uvodnih izjavah, ampak mi smo podali končni predlog možnega dogovora na svetu in sedaj čakamo na reakcijo sveta. Svet naj bi se do konca tega tedna odzval na kompromisni svežen. No, potem pa lahko začnemo razpravo pri peti točki na dnevnem redu. Tu gre za izmenjavo mnen s podpredsednikom komisije, to je gospod Ševčovič. Govora bo o kontekstu strukturiranega dialoga s komisijo. In kot običajno, takoj predajam besedo našemu podpredsedniku komisije, ki je zadolžen za energetsko unijo, da bo lahko začel s predstavitvijo, pozneje pa bomo imeli tudi izmenjavo mnen, kot običajno. Jasno je, da imamo tudi nekaj točk na dnevnem redu. Spremljamo pogajanja, nekatere stvari so za nas pomembne glede na pariško konferenco COP21. Ta konferenca bo potekala decembra. In res bi radi vedeli, katere so prednostne naloge, do kakšnega razvoja dogodkov je prišlo pri pogajanjih in tudi glede vašega portfelja, glede energetske unije, glede dekarbonizacije, jasno je da se člani odbora zanimajo za to. Vsi želijo vedeti, kakšne so novice. Tudi glede na razvoj delovnega programa za leto 2015 in glede na delovni program za prihodnje leto. To bomo obravnavali skupaj s komisijo prihodnosti. Prosim, predajam vam besedo. 15 minut imate za to, da lahko obrazložite, katere so vaše prioritete pri teh vprašanjih glede glavnega predloga, ki ga tu obravnavamo. Prosim. Hvala, hvala lepa, gospod predsednik Lavija, poslanci odborov Envi, dragi kolegi, dragi prijatelji. Gledal sem beležko, da smo se srečali zadnjič, to ni bilo pred dolgim časom, pred štirimi meseci smo se srečali. In takrat sem tu predstavil vizijo za ambiciozno energetsko unijo. Obravnavali smo, zakaj je pomembno, da imajo evropejci varno, konkurenčno, vzdržno energijo po dobrih cenah. In to bi priložnost, da sem lahko prisluhnil vašim idejam. Prepričan sem, da ste videli, da smo upoštevali večino idej pri končni različici o Sporočilo Energetski uniji. To je bilo objavljeno konec februarja. Šlo je za sporočilo, ki je preneslo to vizijo, ki smo jo obravnavali na zadnjem sestanku, konkretno strategijo. Na kratko, po tej predstavitvi smo videli, da je Evropski svet podprl Energetsko unijo, to so toplo pozdravili tudi številni v skupinah parlamentu, zato se vam zahvaljujem in mislim, da so to dobro sprejeli tudi državljani in glavni deležniki. Ampak ta strategija je šele začetek zelo pomembnega odločilnega procesa, bi rekel. Napočil je čas, da vidimo konkretne prednosti energetske unije. Sedaj je pravi čas za to, da gremo iz besed na dejanja. Danes dopoledne sem napovedal novo in ključno fazo, to je faza izvajanja ali implementacije preko niza konkretnih ukrepov na politični, diplomatski in zakonodajni ravni. In tako kot v predhodni fazi bom poskrbel za to, da bomo delali skupaj. Vsi komisari, ki sodijo v družino energetske unije. Prav gotovo bomo tesno sodelovali tudi z Evropskim parlamentom. Potrebujemo zelo močen kolektivni pristop, kajti pokazalo se je, da je lahko zelo uspešen. Če mi dovolite, bi na hitro preletel te tri dimenzije. Začel bi s politično. Mislim, da je to jasno, da moramo sedaj približati energetsko unijo državam članicam, nacionalnim parlamentom, lokalnim županom, socialnim partnerjem, predstavnikom podjetij, študentom in raziskovalnim inštitutom. To je namen teh obiskov v okviru energetske unije, to sem že napovedal danes, da bi obrazložil na kraju samem, zakaj gre pri energetski uniji. Gre za trojno zmago, gre za nekaj, kar je dobro za potrošnike, gospodarstvo in za okolje. Ampak to je tudi priložnost, da se lahko z državljani in političnimi akteri pogovarjamo o tem, kaj pomeni Evropska energetska unija za vsako posamično državo. In te obiske v državah bom izkoristil tudi zato, da bom ugotovil, katere so najboljše prakse, da bi videl, kakšni so zgledi po Evropi, tako da bi lahko prešli na evropsko tranzicijo, ki Evropa potrebuje. Tu imamo tudi strokovno znanje lokalnih akterjev, županov, majhnih in srednje velikih podjetij, vlagateljev tu v Evropi. Ampak kot veste, je pogosto tako, da moramo biti uspešni na lokalni ravni, ampak to pomeni, da moramo to tudi preširjati navzven. Ti obiski v okviru energetske unije bodo omogočili nacionalnim vladam, da bodo same ocenile priložnosti in izzive, ki so pred njimi na področju energetike in podnebja. Ta nacionalni dialog bo po mojem mnenju pomenil, da bomo lahko imeli zelo zanesljive podatke priporočila po državah. To bomo objavili v komisiji. In ko bomo to zaključili, bomo ta priporočila tudi javno objavili. To bo prvi del izjave energetske unije. To bomo sprejeli jeseni. Potrebujemo trdno, vključujoče, usmirjeno upravljanje v energetski uniji. In trudil se bom, spremeniti to izjavo energetski uniji v močni instrument nadzorovanja napredka, zato da bi ugotovili, katere ovire obstajajo ne le na nacionalni ravni, kot sem prav obrazložil, ampak tudi na regionalni in evropski ravni. Ta instrument pa ne bomo pripravili ločeno v Bruslju, daleč od pravega izvajanja, od pravih izzivov. Ampak, če želimo biti učinkoviti, potrebujemo tudi močno politično voljo na strani držav članic in akterjev v praksi. To so podjetja, socialni partnerji, župani, nacionalni regulatori in tako naprej. Torej, moj cilj je, da bi že sedaj vzpostavil reden dialog s temi akteri. Mislim, da bomo to jasno potrebovali v prihodnih letih. Ta trden sistem upravljanja bo okrepil sklajenost ukrepov energetske unije pa tudi koordinacijo, nadzorovanje in tudi medsebojno preučevanje v državah članicah. Zato, da bi olajšali to nalogo, bomo tudi dobro opredelili glavne obveznosti poročanja. Ko sem začel preučevati, koliko je obveznosti poročanja v državah članicah, sem videl, da smo sedaj pri številki 200. To imamo 200 različnih poročil, ki jih moramo prejeti iz držav članic komisij. Zato bi radi spremenili ta sistem Zato bomo predlagali, da vsaka država oblikuje en sam nacionalni načrt na področju energije in podnebja in ta mora zajeti glavne elemente energetske unije. Ampak zato je ta demokratična dimenzija ključna. Evropski parlament mora še naprej biti vključen v to pot. Če mi dovolite, bi se vrnil nazaj na obiske po državah. Upam, da boste vi, poslanci v parlamentu, pomagali da bom energetsko nijo približal državljanom v vaših državah. Nekateri ste že izrazili interes, da bi se mi pridružili pri obiskih teh javnih razpravah. To res toplo pozdravljam in rad bi izkoristil to priložnost in povabil vse, ki se zanimate za to, da se mi pridružite, da to tudi storite pri teh razpravah. Ob koncu teh obiskov bom predstavil prvo oceno stanja energetske unije v Evropskem parlamentu. To bom obravnaval z vami. Ta strateški dokument bo začetek dinamičnega procesa. Države članice bodo periodično poročale o napredku na področju energetske unije. Zato je pomembno, da imamo zelo usklajeno politično razpravo o tem. Prepričan sem, da lahko delamo skupaj zato, da okrepimo politične zavez držav članic pri izvajanju energetske unije. Kot bom omenil pozneje, Evropski parlament na splošno in vaš odbor bolj specifično ogledano, bo zagotovo strateški partner v teh razpravah in pri sprejetju vseh zakonodajnih svežnjev, ki so v pripravi. No, onkraj politične dimenzije pa komisija vlaga veliko truda tudi v energetsko diplomacijo. To je druga dimenzija, predsednik. Nakratko bi omenil tudi to. In tu imamo jasno dvojni cilj. Najprej gre za to, da bi spodbudili več držav, da imajo ambiciozne prispevke pred kopom 21 Parizu, In drugič pomeno je, da imamo raznolikost energetskih doboviteljev in poti v Evropi. Prepričan sem, da se tu vsi strinjate, da bomo imeli čez nekaj mesecev zgodovinsko priložnost, da podnebne spremembe obravnavamo na mednarodni ravni. Naše dejanje v Evropi so učinkovita le, če so del iskrenih globalnih naporov. Številni v kolegiju pozivajo k temu, kaj ti. Ko se srečujejo, z nacionalnimi vodi, vsi v skupini Relex, eh, visoka predstavnica Mogherini, potem komisar Arias Kanete, komisar Mimica in drugi v družini Relexa vedno omenjajo COP21. To je zelo pomembna točka na dnevnem redu. In vem, da je tudi delegacija iz parlamenta zelo aktivna, zato da govorimo z enim glasom glede te pomembne teme Evropske unije. Sam bom tudi v dialogu z nekaterimi afriškimi partnerji. Začel sem razprave s predstavniki Afriške unije, zadnjičko so obiskali Brusel in seveda bom v stikih z afriškimi državami in tudi pri francoskem COP21 bomo delali na tem. Potem drugi element ki se nanaša na diplomacijo, pomeni, da moramo imeti različne vire, poti in dobavitelje v Evropi. Komisar Arias Kanete je nedavno obiskal severnoafriške države, obravnaval je tudi stolovanje pri zemljskem plinu, potem sem sam stoloval pri trilateralnih pogovorih z Ukrajino in Rusijo glede izvanja zimskega svežnja. Sodeloval sem s partnerji tudi glede južnega koridorja, ta bo pripeljal zemljski plin iz Kaspijskega morja v Evropo. Seveda se bo to delo nadaljevalo, kajti gre za zelo obsežno nalogo in to je treba seveda zaključiti. Potem sodelujemo tudi s komisarjem Kanitejem, tako da bi poskrbeli za to, da bo jugovzhodna Evropa končno bila vključena v evropski energetski sistem in da bo vsaka država iz te regije lahko dobila plin iz saj treh različnih virov, tako da bomo končno prešli to energetsko izolacijo teh držav, kajti to traja že predolgo. In na koncu predsednik naj omenim še tretjo dimenzijo, poleg politične in diplomatske. Komisija se res trudi za to, da bi predstavila zakonodajne in druge pobude, da bi s tem zajela vseh pet dimenzij energetske unije. Sprejetjem vseh teh pobud bo uloga Evropskega parlamenta kot so zakonodajalca ključna. Nakratko bi osvetlil glavne predloge, ki bo komisija predlagala še letos. Če mi dovolite, bom na hitro preletel pet glavnih dimenzij. Najprej imamo tu varno dobavo do konca leta bomo predstavili predlog revizije uredbe o varni dobavi plina. Če pride do moten, zato da bi okrepili sodelovanje na regionalni ravni in da bi izboljšali upravljanje v kriznih situacijah na evropski ravni. Potem imamo pomemben element v predlogu, zato da bi imeli večjo preglednost v plinskih pogodbah s tretjimi stranmi, kot je to zahteval Evropski svet marca. Letos bomo predstavili tudi celovito strategijo za zemljski plin in shranjevanje. Pregledali bomo tudi medvladne dogovore IGAs, to je predvideno za začetek prihodnjega leta. Na področju notranjega trga bo komisar Arias Kanjete predstavil sporočilo, ki ga je omenjal že februarja, o tem, kako doseče 10 odstotni nivo pri elektriki. Tu gre za infrastrukturo, ki je povezana. Brez tega energetska unija ne bo mogla zaživeti, če ne bomo imeli pravi notranji trg, kjer bo evropska zakonodaja po polni veljavi. Komisija se bo trudila za to, da bi dobro izvajali evropsko zakonodajo, da se to dobro uporablja. Imeli bomo tudi postopke kršitve, če ne bo tako. Potem imamo del poletnega svežnja, še pred poletnimi počitnicami bomo to predstavili. Tu bomo predstavili posvetovalno sporočilo o dizajnu trga elektrike. Tu gre tudi za krepitev agencije Acer, potem naj bi tu bolje vključili tudi obnovljive vire in tudi energijo za potrošnike. In tu imamo tudi sporočila o trgih trgovine, to se imenuje tudi nova pogodba za potrošnike. Prihodnje leto bomo imeli ambiciozne zakonodajne predloge na tem področju. Potem energetska učinkovitost. Tu bomo predstavili tudi nekaj, kar je del poletnega svežnja, to je pregled direktive o energetskem označevanju. Pozneje letos bomo imeli tudi strategijo segrevanja in hlajenja, da bi izkoristili velik potencial na tem področju. Kot veste, to predstavlja polovico energetske potrošnje Evropske unije, tako da menimo, da moramo imeti rešitev tudi pri tem izzivu. Ob koncu leta bo komisija predstavila tudi krožni gospodarski svežen. Sedaj je v pripravi v skupini komisarjev, to vodi podpredsednika Tajnen želimo se zazreti onkraj tega pristopa, ki ga imamo sedaj, zato da bi zapolnili vrzel v tem krožnem svežnju, torej tudi za dizajn produktov. Res želimo ustvariti pogoje, zato da bi lahko dobro izkoristili tudi odpadke v Evropi. Potem, gospod predsednik, dekarbonizacija, to ste omenili uvodoma. Res bi se vam rad zahvalil za doseženi dogovor o rezervi tržne stabilnosti seveda nam ta sedaj omogoča, da predstavimo predlog glede revidiranja sistema ETS. To je tudi del poletnega svežnja. To je zelo pomemben zakonodajni akt, nujno potreben je za to, da bi uredili trg oglika. Ampak delamo tudi na tem, da bi dosegli cilj, da bi postali vodilni pri obnovljivih virih energije. To je bilo izraženo v strategiji energetske unije. Sedajne pripravljalno delo bo v prihodnih dveh letih pripeljalo do ambiciozne revizije direktive o obnobljivih virih. Nova okvirna direktiva bo morala prinesti več gotovosti za vlagatelje, tudi stroškovno učinkovitost. Na koncu bom zaključil z raziskavami inovacijami. Če želimo postati globalni voditelji pri obnovljivih virih tehnologij, moramo imeti konkurenčno prednost. Zato moramo posodobiti strateški energetski tehnološki načrt. To bo objavljeno septembra in Tam bomo videli analizo tehnološkega prizorišča in ukrepov, ki jih moramo sprejeti. Kmalo potem bo komisija predlagala tudi pobudo GTLI, to je globalna tehnološka pobuda vodenja, kjer se bomo sretočili na nove tehnologije na področju energetike in podnebja. In če želimo biti uspešni pri teh zakonodajnih svežnjih, moramo delati dobrom vzdušju. Skupaj kajte to je kritičnega pomena za to, da bi hitro izvedli strategijo energetske unije. Zato sem organiziral ciljno smerene sestanke ekipe energetske unije, zato da bi delali skupaj, da bo vse na pravi poti. Začeli smo že delo glede dizajnov trgov, potem smo imeli kar nekaj sestankov glede plina, glede raziskav, inovacij. Pred poletjem bomo še naprej delali tudi skupaj, zato da bi preučili tudi svežnje iz prihodnjih let, glede energetske očekovitosti obljevih energirov, dekarbonizacije in ne ETS-a. Predsednik, upravičuje eh, se, ker se govorim tako dolgo, ampak kot vidite, še veliko je dela pred nami, ampak energetska unija se je že pričela oblikovati. Današnji sestanek je del strukturnega dialoga, zato bi povzel razpravo z naslednjimi besedami, kakšne so zakonodajne prioritete. Tu imamo več dimenzij, ampak vem, kaj je pomembnejše za vas. Še enkrat ponavljam, letos bomo imeli prvi zakonodajni svežen poleti o novem dizajnu trga, o ETS, o naznačevanju energetike in poročali bomo tudi o obnovljivih virih. Pri tem svežnju bomo revidirali uredbo o varni dobavi plina, potem bomo imeli tudi zemljski plin in drugi seznam PCI-jev. V mestnem času bomo imeli tudi oceno stanja energetske unije, to bo sprejeto in predstavljeno vam. Potem pa še ta strategija hlajenja in segrevanja in tudi posodobljena črt set. Po dnevnih pogajanjih se bomo skupaj osredotočili na delo, ki poteka. Skupaj s vsemi komisarji prepričan sem, da bo Evropski parlament delal skupaj z ODB uspešno zaključili pogajanja. V prihodnjem letu pa lahko omenim na kratko, To sicer ne bo izčrtno, imamo zakonodajni predlog o dizajnu trga, o varnostni dobavi elektrike, imamo tudi sveže energetske učinkovitosti, imamo tudi energetski sveže obnovljivih virov. Če mi dovolite, predsednik, za konec bi se vam zahvalil, zato ker se nenehno zanimate, zato in me podpirate, seveda se veselim prihodnega sodelovanja na teh treh frontah, torej na politični, zakonodajni, diplomatski, zato sem vesel ker ste mi dovolili, da sem omenil vse te dimenzije in poti. To, kar sem omenil uvodoma, sedaj pa si res želim slišati vaše mnenje. Hvala za pozornost. Ja, hvala vam za to uvodno izjavo. Sedaj pa lahko začnemo s prvim krogom razprave. Dal bom besedo koordinatorjem. Držati se morate časa, dve minuti ima vsak. Peter Lize bo prvi. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa. Predsednik, hvala lepa podpredsednik komisije. Mislim, da je to zelo spodbudno, to, kar ste nam povedali o energetski uniji. In naj še prav posebno izpostavim, da ste tudi vi izpostavili vlogo parlamenta. Tako jasno sem to danes prvič slišal, da torej tudi na področjih, kjer imamo zaenkrat direktive s odločenjem sveta in parlamenta, naprimer pri obnovljivih virih energije, da bomo dobili torej tudi predlog direktive. Nismo imeli tako dobrih zamisli prej pri upravljanju, ko parlament nima tako pomembne vloge, sedaj mi je všeč, da tega ni več pred nami. Prav tako pa bi radi imeli še eno direktivo o energetski učinkovitosti prek leta 2020, sedanja je samo do takrat. In rad bi izvedel, ali bo tak predlog prišel. In v povezavi s tem imamo še določen razkorak, kar se energetske unije tiče in dokumenta, ki ste ga predložili. Energetska učinkovitost je tukaj opisana s 27 odstotki, na drugem mestu s 30. Jean-Claude Juncker pa je pred svojo izvolitvijo, potrditvijo prek Evropskega parlamenta dejal, da je 30 odstotkov minimum. Zato nam morate torej povedati, ali bo komisija to zavezo Žan-Kloda Junkarja konkretno tudi dosegla in kako. In potem energetsko označevanje, direktiva o energetskem označevanju, to je že bilo na dnevnem redu komisije. Sedaj je to napovedano za juli. Zakaj? to ni bilo predloženo že prejšnji mesec, kot je bilo napovedano strani komisije. Hvala lepa. Hvala lepa, zdaj pa lahko nadaljujemo. Matijas Grote je naslednji socialist. Hvala lepa, predsednik. Gospod podpredsednik, ključni del energetske politike, ki nas zavezuje, je najprej trgovina z emisijami. To še nastaja, tukaj to skupaj pripravljamo, potem rezerva za tržno stabilnost, to moramo sedaj še potrditi, pritisk, ki smo ga vzpostavili, pa je zahvaljujoč temu, da smo si želeli reforme ETS. Dejali ste, da bi naj pred poletjem dobili predlog, upam, da pred poletjem 2015, torej letos, ker smo že veliko krat slišali obljube. Upam, da bo to torej še letos in prepričan sem, da bodo vsi udeleženci želeli tudi investirati v energetsko unijo v Evropi in da si želijo jasnih okvirnih pogojev. Zato me seveda zanima, kakšen bo predlog. Prav tako pa me tudi zanima, kako bodo različne lobistične skupine se lotevali vprašanja uhajanja virov CO2. Kako se torej razpravlja o tem pri vas na komisiji? Bi nam ostalo tako, kot je, ali pa bomo morda pogledali, kje smo bili nekoliko preveč velikodušni leta 2008 in 2009, ko smo sprejemali zakonodaj glede selitve virov CO2, ko smo imeli potem tudi mehanizem za čisti razvoj. Takrat smo imeli seveda zelo veliko, podelili zelo veliko certifikatov. Zato je bila kriva tudi gospodarska kriza, vendar pa, po mojem, moramo te zadeve rešiti, tako da bo sistem smiselno deloval in da bo imel tudi usmerjevalno funkcijo. Dejal sem že, finančni ministri v EU se mi zdijo zelo ustvarjalni. mislim, da nam mora uspeti, kajti če nam ne bo, potem si lahko preprosto prihranimo čas za energetsko unijo, ker je ne bo, ker bo nacionalna in bomo imeli tudi nacionalne davčne sisteme. In potem drugo vprašanje, kdo bo v Parizu glavni? Boste to komisarje za podnebje in za energijo. Mi bomo pripravili poročilo kot parlament, ne samo resolucije, torej poročilo. Jules Pagnon bo pripravil poročilo za parlament in zanima me torej, kako bo se skupaj vodeno strani komisije. Kajti v Parizu imamo veliko priložnost, da nam uspe. Potrebujemo zavezojoč, pravno zavezojoč sporazum in ne samo nejasne smernice. In preden mi boste vzeli besedo, bom odnehal. Hvala lepa. Thank you very much and now... Hvala lepa. Gospa Svinjecka iz Ikora. Dziękuję bardzo, pan, szanowny panie komisarzu. Hvala. Hvala, gospod komisar. Večkrat sem rekla, da zavračam pojme dekarbonizacije Evropske komisije. In tam osnutku ni jasnega stališča o energetski varnosti rafineri in produktor ter oljnih derivatov. Če bo sedajni predlog komisije sprejet, bo morala industrija rafineri nositi nesorazmeren del stroškov pri oblikovanju energetske unije. To bo prav gotovo slabo vplivalo na konkurenčnost evropskih rafinerij, kar pomeni, da bo Evropska unija bolj odvisna od uvoženih verov energije. Zaradi podnebne politike je ta industrija rafinerij vedno manj konkurenčna. Že vse od leta 2008 smo zaprli 16 rafinerij. In če govorimo o varnosti dobave surove nafte, ne smemo pozabiti, da so države članice na vzhodu in v centralni Evropi zelo odvisne. Na Polskem recimo je 80 odstotkov te surove nafte vložene iz Rusije. Tako da je treba razširiti možnosti diversifikacije vero dobave. Sektor rafinerij potrebuje jasne cilje in obveznosti na tem področju. Pri dokončnem oblikovanju energetske unije se moramo posebej osredotočiti na razvoj konvencionalnih energetskih virov. Tu gre tudi za sorovo nafto in plin. Ne moremo se odreči raziskavam na različnih področjih v Evropski uniji. Rada bi, da nam poveste tudi kaj o drugih vidikih. In pri energetski uniji moramo imeti dobro politiko glede oblikovodiko, glede skladiščenja surove nafte. To je zelo pomembno, ko gre za varnost. Ne moramo vsega nadomestiti zeleno energijo. Za konec bi še nekaj vprašala. Katere dejavnosti ste si zamislili za raznolikost dobave pri sorovi nafti? Kako bo s prihodnimi odnosi v energetski uniji? Hvala lepa. Zdaj pa gospod Gerbrandi iz Aldeja. Ja, hvala, gospod predsednik. Pred nami je zelo dolga pot. To sem opazil, kajti res menim, da je edini način za to, da bo evropska industrija postala najbolj konkurenčna na svetu, ta, da bo to ekonomija z nizko oglično osebnostjo. Ne samo zato, ker želimo rešiti naš svet, ampak zato, ker želimo, da bi naše gospodarstvo postalo najbolj konkurenčno. Predsednik, zahvaljujem se komisarju za uvodne besede. Prav tako bi se morat zahvalil za predstavitev obiskov po državah v okviru energetske unije. Od takrat v svoji glavi slišim bitlovo pesem Magic Mr. Tour, ampak to ni le šala, kajti bojim se, da potrebujete veliko posebnih sestavin, tu bo potrebno tudi veliko zelo, da bi prepričali so države članice, kajti toliko je različnih mnen in res potrebujemo eno samo energetsko unijo. Zato, da bi ostali konkurenčni, zato, da bi imeli poceni in čisto energijo v prihodnosti. Imel bi nekaj vprašanj glede vaših obiskov po državah. Rekli ste, da boste prosili države, da oblikujejo en sam načrt na področju energetike in podnebnih politik. To se mi zdi zelo dobra ideja, ampak ga boste prosili države tudi za načrt vse do leta 2050. Takrat naj bi morali imeti nične emisije v našem gospodarstvu. To je bistvenega pomena. Zato, da bi države to sprejele. In ko že govorimo o tem, imamo tu Junkarjev naložbeni načrt. Ali se strinjate z menoj, da bi morali biti vse naložbe, osredotoči na nizkooglično gospodarstvo. Če ne, bodo te naložbe imele slabe posledice. Čez 30, 40 let celo. Ali lahko poveste kaj o tem vidiku, prosim? In na koncu še nekaj, predsednik. Gospoda komisarja bi pa vprašal o te govorica, ki sem jih slišal, da naj bi komisija omaknila razpis za fosilna goriva in tudi eh, subvencije v V zadnjem revizijskem poročilu lani ste prosili Italijo naj umakne okoljske škodljive subvencije, Francijo in Belgijo ste prosili naj umakne nepovratna sredstva za premog in plin. Tudi druge države so prejele nujna priporočila, skladno za MF. Še vedno porabimo 80 milijard evrov za subvencije za fosilna goriva, torej plačati moramo dvakrat. Najprej plačamo za subvencijo, potem pa moramo plačati za to, da popravimo škodo pozneje. Ali je to res? Ali je komisija res odstranila to politiko za to, da bi odpravila te okolju škodljive subvencije? Ali pa to še vedno traja? Ali sem narobe prebral nekatere članke? Hvala. Thank you and now for Begue, e, Miss Koneč. Hvala lepa, sedaj pa gospa konečno v imenu Guje. Najlepša hvala. Hvala, gospod komisar, tudi vam za vaše uvodne pripombe in za to, da ste nam pojasnili, kaj nameravate storiti v okviru vaših svežev. Lepo je, če nam nekdo pove, kaj se dogaja konkretno tudi v smislu datumov in rokov, ker to redko kdaj slišimo tukaj. Tako da zavedajte se, da smo to vzeli na znanje in da vas bomo preverjali, ali se boste res držali tega. No, nekaj kolegov je že povedalo nekaj zanimivih stvari. Treba je diverzificirati energetske vire in večina vašega izvornega predloga se je nanašala na infrastrukturo med državami članicami v Evropski uniji, ampak zato bomo potrebovali ogromno denarja, gospod komisar nekatere države članice bi si morale pomagati kar same, čeprav razumemo. Še predne so dosegle nivo, na katerem si res lahko same pomagajo. In zdaj ne vem, ali eh, to vaš načrt upošteva. Po mojem mnenju to manjka. Potem me pa zanima konkretno, kaj vi mislite o tem, ne samo o diver, diverzifikaciji energetskih virov, ki jih uvažamo, Ampak kaj nameravate storiti tukaj v Evropski uniji? Na češkem je to postalo že prav nevarno. Če se ne bomo dejansko zavedali, da je treba tako izboljšati infrastrukture, potem ne moremo niti govoriti o obnovljivih verih, prej verjetno, da nam bo elektrike popolnoma zmanjkalo in da bo prišlo do redukcij. Potem pa še ena zadeva. Pred tremi meseci ste o tem že govorili. Boj proti energetski revščini. In vendar le vidi, da se je vse skupaj razblinilo. Vedno več je ljudi izpostavljenih te energetske revščine oziroma kdo so zdaj vsi tisti, ki jih lahko štemo za energetsko revno. Če boste to prepustili preprosto konkurenčnosti na trgu, da ne to reši samo sebe, potem vam povem, da se to ne bo sešlo. Zanima me, kako se nameravate lotiti energetske revščine v vašem novem načrtu ali ste kaj spremenili svoje stališče v teh zadnjih treh mesecih? Hvala naprej. Thank you very much and now for the green uh, button. Hvala lepa, sedaj pa bazni zavod. Hvala gospod predsednik, hvala tudi gospod komisar za vaše zelo podrobno pojasnilo o tem, kaj nameravate storiti od svežna do svežna to sem res močno ocenil in imam dober občutek o tem, kar nameravate storiti, ampak jasno je, da vam nameravamo zastaviti še nekaj vprašanj. Najprej v zvezi s tem upravljanjem energije oziroma upravljanjem energetske unije, ampak tega sploh še ni. In vendarle smo prejšnji teden, približno v istem času, ko smo govorili o priporočili za posamezne države članice, pogrešali karkoli o okoljevarstvenih in energetskih vidikih lani, smo popolnoma jasno zahtevali, da se eh, obdavčitev prenese z obdavčevanja zaposlovanja na obdavčevanje onesnaževanja. In potem se ni zgodilo nič. Letos o tem nismo slišali prav nič. Nula. In zato me zanima, kaj se je zgodilo s temi priporočili, kaj se je zgodilo z vsemi temi govori o tem, da bomo vsakič proti izboljševali in usmerjali razvoj. Zanima me, eh, kako to, da ste izuzeli okoljevarstve in energetske vire, pod pa kar ne nadoma govorite o tem, da se bo nekoč nekje v prihodnosti izoblikoval sistem upravljanja energetske unije. In kako je zdaj s tem? kako so izginili ti okoljevarstveni vidiki, za katere smo že zdavne povedali, da se zavedamo, da so to v bistvu sama srčika, jedro tudi gospodarskega razvoja. Zanima me, kako se boste lotili vseh teh politik. Potem dekarbonizacija. Videti je, da se v zakonodajnem uh, delu osredotočate samo na ene zadeve, druge pa povsem izpuščate. Potem je tu še plin iz skrilavca in tako naprej. Nekatere zadeve se omenjajo le v eno smer, drugih sploh ni. Omenja se samo ETS, sistem trgovanja z emisijami in zanima me konkretno, kako se bodo ti svežni združevali, kako bodo v bistvu vklopljeni v obstoječe eh, obstoječa prizadevanja in ukrepe, kaj bomo storili eh, z odpadki, ki jih predelujemo, ki jih hočemo ponovno uporabiti, kako se to združuje eh, s predlaganimi svežnjimi zanima. Hvala. Hvala lepa ne nazadnje gospa Hevi. Grazie, grazie presidente. E, dunque. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo ambiciozen načrt ste si zastavili. Eh, treba je združiti naša prizadevanja za izboljšanje obnovljivih energetskih virov, zmanjšati moramo našo energetsko odvisnost eh, od zunanjih virov. Skratka, vse to, kar ste predlagali, bo terjalo tudi spremembe obstoječih direktiv. Od vseh bistvenih direktiv, tudi tisti o delitvi bremen. In čeprav imamo v sistemu trgovanja z emisijami tudi nekaj pomankljivosti, vendarle ne moremo zadev reševati kar poprek, tudi glede toplogrednih plinov ne. In vprašati se moramo, kaj bomo izvajali in čemu se bomo odpovedali. Ali se vam ne zdi, da bi bilo koristno, če bi poglobljeno razmislili o vseh možnih predlogih, o alternativah za sistem trgovanja z emisijami ETS in uh, Potem so tu še številne revizijske klauzule, o kateri bi bilo treba celovito razpravljati in imeti že konkretne načrte, o katerih pa ne duha, ne sluha. In zaradi tega moram reči, da veliko tega, kar smo si obljubljali, ostalo neurezničenega in zaradi tega tudi ne uporabljamo sodobno tehnologijo na mene, za katere bi jo lahko Potem pa se govori o tem, da gre pogosto za težave povezane s človeškim faktorjem. In še eno vprašanje, kakšne politike nameravate izvajati za zagotavljanje vseh razpoložljivih virov financiranja, da bomo res imeli pametno uporabo energije iz pametnih virov, da bomo res govorili o obnovljivih virih za Evropo. Hvala lepa, sedaj pa bom dal besedo gospodu komisarju, podpredsedniku, gospodu Ševčeviču. Izvolite, prosim. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik, hvala tudi vsem vam za vsa vprašanja, ki ste jih eh, zastavili. Hvala vam, ki ste poudarili tudi pomen evropskega parlamenta nikakršnega dvoma ni, da ima Evropski parlament zelo močno ulogo pri oblikovanju vseh predlogov, da upoštevamo tudi vse pripombe parlamenta v zvezi z varnostjo sistemov in izvajanja teh sveža v praksi, pri tem ima Evropski parlament nedvomno pomembno vlogo, saj je vendar zakonodajalec in tega se močno zavedamo tudi vseh naših skupnih prizadevanjih in pri delu na naših energetskih predlogih. Morda bi le še enkrat obrazložil, na kakšnem sistemu upravljanja trenutno delamo. Namreč pomembno je, da ima komisija eh, čvrsto zastavljene, vendar kljub temu dinamične sisteme nadzora in spremljanja eh, izvajanja ukrepov, ker brez tega nikoli ne bomo dosegli zastavljenih rezultatov. Prav tako pa delamo tudi na nečem povsem novem, na področju, ki je bilo dolga leta obravnavano kot zelo občutljivo, eh, kot del neizpodbitne državne eh, suverenosti, ravno zaradi tega je energetika tako končljivo vprašanje. In vendarle moramo mm, vse to opraviti, na jasen način, da bomo vsem državam članicam pokazali naše analize, da bomo jasno povedali, kako si predstavljamo vse to v nadaljnih letih in desetletjih, kje so pomankljivosti in eh, druge težave po državah članicah, da vidimo tudi, ali si države Članice prizadevajo za enake vizije kot mi ali imamo skupne osnove, na katerih lahko začnemo delovati in izvajati naše načrte. To bo zelo intenziven proces, ki bo potekal od danes pa vse do trenutka, ko bomo imeli dovolj podpore vseh držav članic, ko bomo zbrali dovolj podatkov, pričakujemo, da bo to do konca jeseni letos. Zato zbiramo tudi odgovor na vprašanja v zvezi z dekarbonizacijo, zvišanjem energetske učinkovitosti eh, in potem eh, povezujemo cilje 2030 s cilji zastavljenimi za 2050. Vedno moramo sintetizirati vse opravljene analize in le na podlagi tega bomo lahko predstavili novo strategijo za energetsko unijo. Pričakujem, da bomo to opravili do oktobra naslednje leto. Pri tem moramo pa stalno spremljati, kaj se dogaja z energijo, kje zaostajamo v naših načrtih, kje potrebujemo več politične pomoči, več političnega vodenja, na kaj ne se osredotočimo, na okolje, energijo, konkurenčnost, kako ne se o tem sploh pogovarjamo potem se bodo tudi vodje držav članic na Evropskem svetu še nadalje osredotočali na naloge zastavljene v decembru in hočemo vzpostaviti tudi ustrezno stopno zaupanja, ki se že razvija v pozitivni smeri. To je treba še nadgraditi, da bomo lahko še bolj ambiciozni pri svojih energetskih prizadevanjih, zato je treba delovati skupaj tudi z državami članicami na konkretnih načrtih vprašanjih. Je treba, kaj si želijo doseči, pravzaprav na kakšen način si predstavljajo, da lahko dosežejo svoje cilje. To je torej naš napredek pri teh prizadevanjih. Prav tako bomo oblikovali tudi priporočila, ki bodo povezana s temi nacionalnimi energetskimi načrti in okoljevarstvenimi načrti povezanimi s podnebnimi spremembami. Torej, oblikovali bomo tudi specifična priporočila za posamezne države. Članice ob koncu leta eh, osredotočili se bomo na makroekonomska vprašanja in eh, tista, ki so bolj ciljno usmerjena in ki bolj zanimajo države članice. Ne bomo govorili samo o dolžnosti, kar ste tudi omenili, pri naših zmenicah se bomo osredotočili tudi na specifična energetska vprašanja, tudi na vprašanja energetskih virov, ki so škodljivi za okolje, v smeri tudi prihodnih priporočil, ki jih nameravamo še oblikovati. Potem pa, doktor Liza, še nekaj želim dopolniti novi sistem upravljanja, vprašali ste, kako je to povezano z energetsko unijo in eh, podnebnimi spremembami. Kadar govorimo o energetski učinkovitosti, je popolnoma jasno, da bo treba spremeniti direktivo, eh, ker se je prišlo do večjih sprememb, ugotovili smo, da je treba spremeniti tudi zastavljene cilje, kar za 30 odstotkov. To je ugotovil tudi svet. Ampak v vsakem primeru eh, ne smemo izgubiti povezave z zastavljenimi cilji. Komisija je predana svojim nalogam in upam, da bo zasedanje v Parizu dodalo še nekaj elementov našemu zagonu. To torej pričakujemo od Pariza. Prepričan sem, Upam, da bomo v Parizu uspešni, da bomo lahko tudi peljali naprej dogovor uh, v zvezi s eh, protokolom in da bomo poskrbeli za ustrezno ratifikacijo strani vseh držav, ki so se zavezale ciljem Eh, omejitev globalne emisije. Pri vsaki stvari se moramo namreč vprašati konkretno, kaj smo že storili, ali se ustrezno odzivamo na nove izzive, ali smo dovolj pregledni. In prav tako se moramo vprašati, ali upoštevamo dovolj zastavljene standarde, tako za meritve kot za preverjanja emisij. Sedaj seveda ne moremo govoriti samo o prihodnih ukrepih. Vprašati se moramo tudi, kaj so storile države članice. Doslej mi smo svoje obveznosti izpolnili, mi smo svoje indikatorje predložili in eh, vseeno moramo še nadalje sodelovati pri pogajanjih tudi s tistimi, ki tega še niso storili. Prav gotovo pa je zanimivo pogledati, kaj se bo zgodilo z tistimi, ki so odgovorni za večino emisij, ali bo prišlo do kakšnih sprememb. E, in resnično upam, da bo, e, bodo pogajanja v Parizu obrodila plodnejše srdove tudi v Berlinu se bomo še pogovarjali o tem, eh, tudi na ministerskem sestanku jutri bo tekla beseda o tem in prepričan sem, da bomo srezno vodili našo pogajalsko ekipo v Parizu. Vendar to ne pomeni, da se pri nas v komisiji ukvarjamo samo s tem, ukvarjamo se tudi s tem, kako bomo na diplomatski ravni vzpostavili boljše stike eh, z državami članicami in tudi z drugimi državami in tudi na ta način eh, zagotovili čim večje sodelovanje med vsemi pomembnimi deležniki, ki bodo v končni fazi odgovorni za uspešni izid pariške konference. Glede sistema trgovanja z emisijami naj vam zagotovim, da bomo še pred poletnimi dopusti spregovorili o tem. Jasno je, da gre tudi za izpuste oglika, vem, da je to za ta parlament zelo pomembno, zato bomo tudi poiskali ustrezne okvirje za nadaljne delovanje. Pogledali bomo, kakšne so zadnje ugotovitve, kakšne so tehnološke zmogljivosti in vemo, da smo si naš sistem trgovanja z emisijami zastavili zelo ambiciozno, ampak glede puščanja oglika, če lahko tako rečem, iz Evrope na druga ozemlja, se zavedamo, da je to zelo pomembno vprašanje in zato je potrebno tudi poudariti, da je za industrijo zelo pomembno, da imamo visoko zastavljena merila, tako da si bo industrijski sektor prizadeval tudi izboljšati svoj pristop k temu vprašanju, tako da bo tudi reforma, prihodna reforma sistema za trgovanje z emisijami upoštevala tudi Eh, trenutno stanje v industriji, njihovo mnenje, dosedanje izkušnje in izpostavljenost industrije tako zahtevni zakonodaji. Gospodu Gebrandiju pa bi rad odgovoril glede konkurenčnosti. Strinjam se z vami, da je Evropa odličen primer, da se da uh, po eni strani skrbeti za gospodarsko rast, po drugi pa zniževati emisije. Mislim, da nam je to že zelo dobro uspelo doslej. Dokazali smo, da je to izvedljivo, da je možno in te naše pozitivne izkušnje bi lahko delili tudi z drugimi. Ugotavljamo namreč, da kadar gre za energetsko učinkovitosti, učinkovitost eh, in so naši rezultati celo dvakrat boljši kot v Združenih državah Amerike, naprimer. In to je dober rezultat, tega se moramo zavedati. In mislim, da je dobro, da se tega vedno bolj zavedo tudi druge države članice, ki tega še ne upoštevajo dovolj. Zagotoviti moramo enotni evropski pristop, to nikakor ne bo lahko. Moramo pa se na to osredotočiti in da si ravno je morda ta energetska unija videti drugače iz perspektiv različnih držav članic. Morda nekateri mislijo, da gre bolj za obnovljive vire eh, in eh, drugi menijo spet, da gre bolj za varnost dobave. Nekateri menijo, da gre bolj za regionalno sodelovanje. Torej vsako držav članice morda lahko res bolj osredotoči na eno od teh zadev, ampak vse to je treba početi usporedno in mislim, da če vsi stopimo skupaj in potegnemo v isto smer, potem lahko zadeve premaknemo naprej in bolj, ko bomo ambiciozni, večje in boljše rezultate bomo dosegali na evropski ravni. Če govorimo o investicijskem načrtu, naj vam povem, da bo kmalo potekal trialog v zvezi s tem. Eh, moja kolega se bosta tega aktivno udeležila, upam, da bomo dosegli konkreten napredek. Eh, če pa ne povem še par besed o prihodnih projektih, eh, dejstvo je, da je premalo investicij v infrastrukturo in to je pri energetiki zelo pomembno. Eh, vemo pa, da je vaš odbor zelo aktiven v smislu energetske učinkovitosti in zavedamo se, da bo ta sektor zelo pomemben tudi v prihodnje in pričakujemo, da bo dober del investicij iz Junkerjevega načrta namenjen tudi temu področju, tako da bomo imeli zadostno finančno podporo, uravnoteženo finančno eh, osnovo za napredek eh, tudi v tem težavnem gospodarskem obdobju. Eh, Če mi dovolite, naj zaključim z nekaj ostalimi vprašanji. Gospe Konečni sem odgovoril, kar se tiče diverzifikacije energetskih virov. Tukaj zelo trdo delamo, da bi zagotovili, da bodo tradicionalni energetski viri z Rusije, Norveške, Alžirije, kar se tiče plina, dopolneni z južnim plinskim koridorjem z Kaspijskega bazena v Evropo. Pripravljamo našo strategijo glede utekočinenega naravnega plina in tako bomo tudi diverzificirali. Seveda pa moramo uveljaviti tudi energetsko učinkovitost. Ko bomo imeli velike energetske projekte, bomo najprej ocenili, a jih potrebujemo, kakšna je kapaciteta in kakšna bo potreba po vseni gorivih leta 2020, 2025, 2030. Ocenjevali bomo torej vse potrebe po dodatni infrastrukturi. Energetska revščina je zelo pomembna in tukaj bomo zelo tesno sodelovali z državami članicami, kako se tega bolje lotiti. Bi naj resnično energetsko politiko reševali z dodatkom pri cenah ali pa bi pri državah članicah, ki imajo težave s plačevanjem računov, da bi prebivalstvo omogočili določene socialne tarife, naprimer, zato da bi tisti, ki potrebujejo pomoč, jo tudi dobili, istočasno pa ne bi izkrivljali skupnega trga. Gospod Eichhout, gospa Evi, karbonizacija prometa 2016-2017. Tukaj tesno sodelujemo s komisarko Bulc, gospa je demonstracijski projekti CCS, to je velik tehnološki izziv, to je stalo veliko in zato smo se odločili, da bo to ena prednostnih nalog, kar se tiče našega energetskega raziskovanja. V Kanadi smo videli uspešen obrat, Videli pa smo tudi napredek v Evropi, mislim, da moramo to spodbojati in skušati najti sredstva iz novih virov financiranja. To bo eden od rezultatov reforme ETS. Gospod predsednik, skušal sem odgovoriti na večino vprašanj, Če sem kakšno izpustil, se opravičujem, vendar pa gotovo je imel še priložnost v drugem krogu. Hvala. Hvala lepa za odgovore. Sedaj pa drugi krok vprašanj. Kolegi, prosim, držite se odmerenega časa, minuto in pol dobite. Najprej dobi besedo gospa Groste. Merci beaucoup. Eh, Najlepša hvala, res je, gospod podpredsednik, da ste nam podali že veliko podatkov v zvezi s temi zelo pomembnimi zadevami povezanimi z energetsko unijo. No, glede varnosti dobave ste povedali tudi nekaj besed, potem tudi o tem, kako bi pripeljali plin iz Kaspijskega morja do nas, ali makrada bi poglobila vprašanje nič ne govorite o sredozemlju, o sredozemskem prostoru, ki je v bistvu območje polno bogatstva in veliko energetskih priložnosti, tudi glede obnovljivih virov najdemo tam tudi zemeljski plin. In zanima me samo toliko, ali namerava v tem smislu tudi komisija oživiti vse te sporazume o sodelovanju, ki jih imamo tudi z državami Magreba, to bi lahko bistveno vplivalo na našo varnost dobave, tako glede plina kot glede drugih virov. Hvala, gospodali. Um, Hvala lepa, predsednik, gospod podpredsednik. Danes smo slišali da obstaja velika odločenost in politična volja v komisiji, da se energetska unija zgodi in da bo uspešna. Naj omenim svežen energetske unije. Tukaj prvič definiramo dekarbonizacijo kot cilj energetske politike, prav tako je to potem bilo jasno zapisano tudi v mačevskih sklepih sveta. To je po mojem že pomembna izboljšava vendar pa vseeno potrebujemo ambiciozno zakonodajo, kar se da hitro. Iz vašega govora danes sledi, da je volja po predlaganju zakonodaje o varnosti in diverzifikaciji energetskih virov, skladiščenja in okrepitve solidarnostnega mehanizma. Mene pa zanima, kako pripravljena je komisija glede obvezujočih ciljev za zagotovitev dekarbonizacije in trajnostnih ciljev. Omenili ste tudi promet. Ali je komisija pripravljena pripraviti načrt za uporabo goriv v prometu in tudi za diverzifikacijo prometa? Moramo seveda upoštevati tudi to, da bo to vodilo do potencijalne rasti potrošnje po električni energiji v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Duncan. Uh, gospod predsednik, gospod predsednik, hvala lepa morate piti na Škotsko. Tam boste videli, kako delujejo vsi vidiki energetske unije, ne se gre za povezljivost tradicionalne vere ali obnovljive vere. Vse to je tam. Torej, prosim vas, da resnično prijete na Škotsko. Kar se tiče energetske unije same, pa se spomnim na zgodbo o šestih slepcih, ki se dotikajo slona. Vsak se dotakne samo dela, potem pa primerjajo zabeležke in odkrivajo, da so popolnoma različne od ostalih. Če se pogovarjamo s posameznimi državami članicami in vladami, potem se zdi, da je točno tako kot v tej zgodbi. In mislim, da moramo sedaj v komisiji zahtevati skupno stališče. Nevarnost je, da če ne bo skupnega stališča, če ne bo jasnosti, bomo tvegali, da bomo ustvarili 28 individualnih energetskih unij. Spet bi torej želel severnomorsko energetsko mreže. To bi bil en dober primer, kako lahko torej, mm, sodelujemo na tem področju. Imeti pa moramo zelo jasno strategijo, da bi združili države članice v skupni pristop. In moramo to tudi začeti uresničevati, potem pa tudi pristop do financiranja, ki bo realističen. Brez tega bo vse skupaj samo tako kot v zgodbi, ko se slepci dotikajo slona. Torej, zabavno, pravega učinka pa ni. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Martinez. Eh, Hvala lepa. Energetska unija je seveda zelo uporabna, vendar pa če si ogledamo podrobnosti, kar se tiče skupnega trga na področju energije, kar se tiče krepitve sodelovanja med državami članicami, pa tukaj veliko vprašajo. Gre za to, da ustvarjamo velika potrošniška območja in da bi tukaj potrebovali ogromne količine sredstev za investicije. Potrebno bo torej zgraditi tudi visoko napetostne daljnovode. Infrastrukture torej še nimamo, potrebno pa bo nekako to zagotoviti. Zelo veliko podjetij ne bo moglo več investirati. Potem pa si tudi seveda ne bodo mogli dovoliti, da bi se cene zviševali. Energetska unija je prvi korak vendar pa ni zadnji in zato moramo kot politiki jasno izpostaviti model, ki ga promovirate za Evropsko unijo. Potrebno je to spremeniti. Potrebno je razviti model, ko bomo zniževali potrošnjo na mestnih področjih in v prometu. Gre za to, da bi želeli spremeniti tudi možnost izkoriščanja termoelektran in jedrskih elektran potrebno je zagotoviti univerzalni dostop vseh do energije. Thank you, chair, uh, Mr. Vice President. I would like to... Hvala lepa, predsednik odbora, hvala lepa, podpredsednik. Naj se dotaknem dekarbonizacije še enkrat kot eden najpomembnejših delov predloga. Rečeno je bilo, da dekarbonizacijo ogrožajo nekatere subvencije. Prav tako pa imamo v Evropi razpravo, ki lahko ima učinek na dekarbonizacijo. To je zelo kočljiva, žgoča razprava glede energetske unije in to je legitimna razprava. Države članice pa si želijo imeti varno energijo. Ta razprava pa se včasih lahko izkoristi in se tudi izkoristi kot trojanski kon za oglaševanje fosilne energije, tudi kar se tiče skrilavca, premoga in tako dalje. Vprašanje je sledeče. Kako želite uskladiti potrebe držav članic po energetski varnosti s ciljem dekarbonizacije, če pa včasih, in to ste tudi sami dejali, v srednji in vzhodni Evropi in jugovzhodni Evropi vprašanja energetske varnosti presegajo dekarbonizacijo in trajnost. Thank you very much. Now, Mr. Hvala lepa, sedaj pa gospod Afronte. Grazie, Hvala lepa poslušal sem še tolmačenje. Torej, kar se tiče predloga Evropske unije, mora se skupaj temeljiti na podlagi zahtev držav članic in to na uravnotežen način. Moramo v središče pozornosti postaviti državljane. To je dobro, vendar pa v praksi, ali je tudi tako, ali gre za državljane, zadal bi tehnično vprašanje. Prejšnji teden sem se pogovarjal z državljani in sem jih poprašal, kaj bi želeli vprašati komisijo. Sedaj imam tri kratka vprašanja. Državljane skrbi odvisnost od Rusije in Severne Afrike. Kaj se bo zgodilo, če bomo doživeli zmanjševanje dobava energije tako iz Rusije, kot tudi iz Severa Afrike. Veliko neodvisnih opazovalcev, neodvisnih od naftnih podjetij predvideva vrhunec porabe v EU v naslednjih letih. To bi lahko imelo pomembne posledice. Obstaja kakšna strategija na tem področju in kaj gospod komisar meni o tem? In potem še eno vprašanje. V odboru ITRE imamo predlog spremembe, ki pa ni bil sprejet. kar se tiče frackinga in mislim, da je potrebno tukaj tudi nekaj storiti. Uh, uh, Gospod Peterle, hvala lepa. Vaša predstavitev mi je, me je napolnila z energijo. Naj komisiji povem, da morajo začeti spremenjati način, kako nalagajo sredstva v državski razvoj. Naj torej skušajo doseči cilje energetske unije. Evropske kmetije trpijo zaradi nizke proizvodnje in uh, nizkih uh, dobičkov in zaradi velikih stroškov energije. Naj razložim primer Slovenije. Investiramo skoraj 300 milijonov evrov uh, za subvencije za produktivnost izkoriščene zemlje, ne da bi spremenili vira energije. Zato predlagam, in to je zelo konkretno, da uporabimo subvencije za to, da bi znižali energetske stroške in bi ustvarili prave spodbude in okvire, ki bodo pomagale kmetom investirati v omljive vire energije. Kako lahko to dosežemo? Tako, da bi spodbude uporabili na pameten način. Kmet bi lahko, naprimer, imel uh, bi izkoristil, izkoristil sončno energijo, delno bi to energijo izkoristil sam, izkoristil sam, del pa bi prenašal na pametno omrežje. Prav tako bi začel uporabljati naprave na električni tok. Mislim, da je to izvedljivo. In eh, za konec podnebje, podželjski razvoj in energija, to mora biti vključeno v skupno energijo in energetska unija ima mm, sredstva, da to dosežemo. To razumem. Lahko morda predvidite, gospod Ševčevič, tak razvoj v naslednjih letih. Thank you very much. Now, Miss Guteland. Guteland. Tack, herr ordförande. Och tack, vice ordförande. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod podpredsednik, za odlično predstavitev z veliko dejstvi in tudi zato, da ste bili zelo jasni v svojih odgovorih v prvem krogu. Veselim me, da ste omenili obnovljive vire energije in da želite pripraviti tudi direktivo o obnovljivih virih energije. Imamo pa že obvezoče cilje za strategijo do leta 2030 na tem področju. V oktobrskih sklepih sveta je bil omenjen nov model, ki bi naj imel obvezujoče cilje na ravni EU in nov model za nadzor izvajanja teh ukrepov. Kako pa predvidevate razvoj na tem področju, kako bi naj to spodbujalo uporabo obnovljivih virov energije. Nekatere države so že presegle svoje cilje. Kako lahko zagotovimo, da bodo tudi drugi mehanizmi podprli cilje energetske unije, kar se tiče obnovljivih virov energije? Naprimer za Junkerjev naložbeni načrt, kako lahko zagotovimo, da bodo vsi ti različni faktori prispevali k vedno večji uporabi obnovljivih virov energije. Veliko se osredotočamo na varnost oskrbe, pravzaprav pa se moramo osredotočiti tudi na obnovljive vire. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Šujca. Hvala lepo. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Rada bi se zahvalila, zato ker ste povedali uvodoma, to je bilo jasno, vse obsegajoče in gotovila sem kar nekaj stvari. Rekli ste, kako je s tem projektom Evropske energetske unije, to je zelo ambiciozen projekt, smeren je k harmonizaciji Evropske energetske mreže. Seveda bomo storili vse, da bi to tudi uresničili. Omenili ste tudi kar nekaj načinov, kako pride do tega cilja. Imamo to politično dimenzijo, potem ste omenjali diplomatske dejavnosti in na to tudi zakonodajno dimenzijo. Glede politične dimenzije ste omenjali javno razpravo, ki bo potekala v državah članicah, zato da bi prepričali ne le lokalne župane in podžupane, ampak tudi vse druge akterje pri teh projektih. Recimo, tu imamo tudi nevladne organizacije in vse druge akterje. Ampak vseeno pa me nekaj zanima. Kako boste rešili to težavo energetskih podjetij? ki nadzirajo in diktirajo energetske cene. Nekatere države imajo energetska podjetja. Kako boste rešili te, to težavo? In potem druga težava, to ste omenjali, ampak tu izhajate iz ocen fosilnih goriv. Imamo zavezujoče cilje, vemo, da naj bi bili usmireni k veznim ciljem, ampak to je povezano s fosilnimi gorivi. Potem tretje vprašanje, prihajam iz Hrvaške, menili ste ga vzhodno Evropo, rekli ste, potrebujemo diversifikacijo, tu imamo plin iz Kaspijskega morja ali iz Azerbajdžana in zanima me, kdaj ali lahko konkretno odgovorite državljanom po jugovzhodni Evropi in državljanom Hrvaške, kdaj boste začeli s tem plinovodom v Jadranu, kdaj boste to začeli graditi, kaj ti pričakujemo tudi del, ki bo potekal izdalje preko Albanije in Črne gore, to bo šlo tudi preko Hrvaške, tam še vedno ne plina. Potem pa še nekaj, rada bi se zahvalila za projekt LNG, to je terminal na Krku. To je del teh projektov, to ste omenjali in to je del Junkarjevega naložbenega načrta. Ali lahko odgovorite tudi na to, kdaj naj bi takšna gradnja začela teči, glede na to, da je to povezano tudi z ustvarjanjem novih delovnih mest? To se nanaša na ložbe, ne le energijo, torej to ima večkratni učinek. Hvala. Thank you very much. Now Mr. Gzib. Hvala lepa, zdaj pa gospod Gžib. E, panie Przewodniczący, chciałem zapytać o... Chwała lepa, gospod predsednik. Naj vas popraszam o sledeczem. Kaj menite na splošno o vedno znova uporabljenem svežnju fosilnih goriv v EU. Vsi seveda razumemo elemente podnebne politike, vsi se zavedamo dejstva, da bodo nekatere posledice, ki jih moramo tudi prenesti za to. V nekaterih košaricah pa so pač fosilna goriva, še prav posebno premog, zelo pomembna. Ni možno tega kar čez noč spremeniti. Kar se tiče posledic hitrega premika, pa so te omejene. Naprimer, hitre, hiter prehod na drug vir goriva, ki ne ustvarja toliko emisij, bi zahteval povišico v uvozu plina. In eh, z uvozom plina imamo že sedaj velike težave, to vsi poznamo. Imamo velike težave z glavnim dovoditeljem, Rusijo. In potem še eno vprašanje. Vaše mnenje o diversifikaciji energetskih cen. možnost za to, da bi dizer, diverzificirali naše skrbne poti. Ne bi bili toliko odvisni od Gazproma, obstajajo, vendar pa tudi Gazprom diverzificira pri nas, kar se cen tiče, različne cene uporabe za različne države. Potrebno je biti bolj enoten. To je posledica tega, da imamo različne politike v državah članicah. Med Evropsko komisijo in Gazpromom obstaja spor. Kakšne so možnosti, da bi to razrešili? Hvala lepa. Thank you very much and now... Hvala lepa, sedaj pa gospod Belet. Very much, uh, hvala lepa, gospod predsednik, gospod podpredsednik komisije. Hvala lepa za vašo jasno pregledno predstavitev. Naj se vrnem na reformo ETS, to je že bilo omenjeno, to je omenil gospod B. Grote zelo uspešno, vendar pa mislim, da si moramo ogledati zelo uspešen prvi korak, sedaj pa moramo gledati naprej, glede drugih korakov v prihodnost, tudi kar se tiče selitve virov CO2. Vemo, da smernice sveta obstajajo, pa tudi smernice parlamenta, seveda. Kar se tiče primerjalnih kriterijev, tudi te imamo. Vprašanja. Najprej, kar se tiče prihodkov ETS, to je zelo delikatno vprašanje. Morda bi bilo možno pripraviti sistem spodbud za države članice, da združijo sredstva in vire za razvoj novih tehnologij. Potrebujemo raziskave in razvoj, nove rešitve in spodbude za skupne projekte. In drugo vprašanje, to zadeva obseg ETS. Imamo precej projektov, v državah članicah, da bi še prav posebno prometni sektor vključili v reformo ETS. Kaj menite o teh predlogih? Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa mislim, da še zadnja zahteva, to je gospod Nađi. Um, Hvala lepa. Govoril bom slovaško. rad bi najprej čestital podpredsedniku. Ni dobil najlažjega dosjeja, zelo dobro mu uspeva, zelo šarmantno vodi to področje, vseeno pa bi rad poprašal sledeče. Če sem prav obveščen, bi morali biti skupni nakupi energije prostovoljni za države članice rad bi vedel, ali je res, da je to prostovoljno in če je res, na kakšni podlagi bi ta mehanizem slonev, ali bo komisija ustvarila platformo, določen okvir za različne interese. In še eno vprašanje. Kaj menite, kako bi naj zagotovili, da bodo energetske cene kar se da nizke? še prav posebno v primerjavi, še prav posebej glede na konkurenčnost Evropske unije. In kako bi potem tudi spodbudili obnovljive vire energije? Slišal sem, da obstajajo nekatere zamisli. Mene pa zanima, ali imate tudi kakšno panožno podporo ali pa se boste osredotočali še prav posebno energetsko učinkovitost. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod podpredsednik, prosim, beseda je vaša za veliko odgovorov. Hvala lepa. Zelo cenim natančna vprašanja, velik interes. Včasih, ko slišimo vprašanje, se zavemo, da bi tukaj morali storiti kaj več, tukaj nimamo vseh odgovorov, tukaj bo potrebno zadeve še dodelati in to je seveda namen takih razprav da torej dosežemo napredek pri skupni politiki. Hvala lepa za vsa ta vprašanja. Gospa Grostet, v svojih uvodnih izjavah sem dejal, da smo diplomatsko skupaj s komisarjem Kanete dosegli sosedstvo. On je bil v sredozemlju, obiskal je kar nekaj držav in to je bilo nekakšno nekakšen nadaljni razvoj dogodkov po sredozimski platformi, ki se je razvijala in tukaj smo želeli doseči boljše povezovanje, boljše sodelovanje pri električni energiji in tudi uporabo potencijalov za obnovljive vire energije v tej regiji. Obisk mislim, da je bil zelo uspešen dobili smo zelo jasne pozitivne signale iz Alžirije, pa tudi iz drugih držav regij, ki si želijo sodelovati z nami pri teh projektih. In upravičeno ste izpostavili tudi možnosti, potencial za obnovljive vire energije, še prav posebno za sončno energijo. Potencial je zelo velik. Sredozemlje bo torej, tako sem prepričan, ostala ena od ključnih regij. Tukaj si želimo energetskega sodelovanja tudi v prihodnje. Gospa Dali, dekarbonizacija, o tem ste spraševali, niste pa bili edini, ker ste govorili o prometu. To je bilo tudi vprašanje drugih eh, poslank in poslancev v Evropskem parlamentu. Morda zgolj nekaj kratkih pripomb, kajti to je seveda velikansko področje, ki mojo kolegico komisarko za promet zelo zaposluje. Seveda sodelujemo pri razvoju postaj za alternativna goriva. Prav tako vključujemo v naše pogojevanje, kar se tiče prihodnih infrastrukturnih projektov, še prav posebno za cestni promet, tudi elektrifikacijo. Elektrifikacija mora biti del te infrastrukture. Nekako moramo premagati trenutne razmere. Ko slišimo, ne bom kupil električnega avtomobila, ker nimam možnosti ga napolniti. In potem podjetja ne bodo gradila teh polnilnih postaj, ker ni dovolj električne energije in električnih avtomobilov. Torej, najti moramo rešitev, sicer je to začaran krok. Tako da bo napredek pri tehnologiji dosleden in da bomo zagotovili, da če se že uporablja evropske spodbude za infrastrukturo, da bomo imeli potem tudi polnilne postaje, da bo to del teh projektov. Sprašvali ste me tudi, ali bo to del analiz po državah, ali bo to dosejih po državah. Da, odgovor je da. To želimo pripraviti, ker je to pomemben del energetske unije, kako bomo torej dosegli napredek na področju prometa, kakšen bo naš napredek pri dekarbonizaciji na tem področju. 18. junija bomo organizirali veliko konferenco o dekarbonizaciji cestnega prometa. Povratne informacije, ki jih bomo dobili na tej konferenci, bom uporabil seveda za nadaljne razmisleke in potem bo povabil tudi vse zainteresirane strani v energetski skupnosti in bomo skušali gotiti, kako bi te ideje najbolje uporabili v praktičnem življenju. To želimo urediti torej še pred poletjem. Prav tako bomo dosegli napredek, kar se tiče emisijskih standardov v avtomobilih in dostavnih vozilih. To je načrtovano za 2017-2018. Tukaj potrebujemo veliko pripravljenega dela in veliko dobrih analiz. Prav tako pripravljamo velik načrt za inteligentne transportne sisteme, tako, bi se, tako da bi se lahko izognili zastojem, ki jih poznamo v Bruslu in Strasburu, če bi imeli inteligentne sisteme, bi lahko našim državljanom ponudili bolj urban, inteligenten urban promet in bi lahko prihranili čas in denar in ne bi stali v zastojih. In kot veste, smo obravnavali sisteme ZTS-om ali brez tega pri prometu. Odločili smo se, da bomo imeli predlog brez ETS-a z izjemo za letalstvo, ampak seveda imamo tu tudi naše mednarodne partnerje, ki z nami sodelujejo na tem področju. Tudi v ICAO. To želimo doseči, ampak seveda potrebujemo zelo trdno in močno koordinacijo. Kaj še lahko storimo na področju dekarbonizacije? Mislim, da lahko storimo veliko preko pametnejših tehnologij, ki so bolj okolju prijazne, recimo hlajenje in segrevanje, to je lahko del naše strategije. Delali bomo na tem in videli boste, da bomo uredili vse te predloge glede dekarbonizacije tudi pri našem predlogu o nubljivih verjih. To bomo upoštevali tudi pri vseh sporočilih in pripravljalnih aktih. Tam bomo to uredili, tako da bomo to predstavili leta 2016. Hvala gospodu Danknu, kar me je povabil na Škotsko, tam sem bil večkrat in z veseljem bom šel ponovno tja. Seveda moramo tu doseči tudi to, da preučimo specifike vseh držav. Ampak kaj mora biti naš skupni cilj, skupni evropski pristop energetske unije do energetskih politik? Potrebujemo močen evropski okvir poskrbeti moramo za to, da sodelujemo pri teh ključnih elementih, vedno bomo iskali rešitve na evropski in regionalni ravni in mislim, da bi rekel, da je moja prva reakcija glede na moje stike z državami ta, da bo ta pristop poln izzivov, ampak države se zavedajo, da lahko dosežejo veliko več, če se združimo pri tako pomembnih vprašanjih te gospodarske energetske tranzicije. Gospa Tongres Martinez je omenjala energetsko reščino, kaj lahko storimo za znižanje energetskih cen. Seveda bi bil najboljši pristop ta, da bi poskrbeli za to, da imamo na trgu več konkurence, da bi dali več moči državljanom, potrošnikom, da bi sami izbirali, kje lahko kupijo energijo, kako bodo porabili energijo, da bi imeli pametnejšo tehnologijo, da bi uporabljali pametna omrežja, s tem bi zmanjšali stroške distribucije. Če to še ni dovolj, če so energetske cene še vedno previsoke za bolj ranljive državljane, potem bi morali poiskati najboljše rešitve preko socialnih politik ali pa da imamo tudi posamične sisteme socialnih pomoči ali socialnih tarif v nekaterih državah. Strinjam se z vami. ni spremljivo, da je 50 milijonov državljanov težava pri plačevanju teh položnic, tako da potrebujemo seveda nacionalne socialne rešitve. Gospod Avar, mislim, da sem odgovoril vam, ko sem odgovoril gospe Dali, glede te karbonizacije, ampak ko gre za smernice na področju državne pomoči, to je jasno, ko gre za te subvencije, ki so okolju škodljive, tako da treba poskrbeti za to, da je vse primerno izvrševano. In glede treh vprašanj gospoda Frontesa, glede državljanov, ja, energetska odvisnost. Tu imamo v mislih Rusijo in Severno Afriko. Mislim, da so to še vedno energetsko pomembni dobavitelji za Evropo, ampak lahko storimo veliko za to, da bi poskrbeli, da nismo preveč odvisni od teh verov. Imeli bomo namreč nov plin iz kanspijskega območja in lahko prihranimo tudi več energije preko naših programov učinkovitosti, potem bomo uporabljali avtohtone vere, sonce, veter, potem bomo prav tako delali na tem, da bi imeli tudi trdno strategijo glede utekočinjenega zemljskega plina, da bi pravzaprav lahko izkoristili tudi nov razvoj dogodkov na svetovnih trgih. Vidimo namreč, da sta plin in nafta globalno blago sedaj in prvič. V zadnjih tednih smo videli tudi, kakšna je bila cena za utekočinjeni zemljski plin, pravzaprav je ta cena nižja kot cena plina. Iz cevovodov to moramo seveda preučiti in če bomo imeli pravo strategijo, bomo lahko poskrbeli tudi za to, da bomo imeli uravnotežnost pri promptnih cenah in da ne bomo preveč odvisni v državah članicah in Evropi. Kot smo bili v preteklosti kar nekaj časa. Glede plina iz krilovcev, tu je situacija drugačna v Evropi, kot je v ZDA. Rekel bi, da imamo različne geološke pogoje za plin iz krilavcev, potem je tudi sprejemanje v javnosti povsem drugačno, tudi pri hidravličnem drobljenju, tako da bo naš pristop odvisen od tega, kaj bodo želeli imeti države članice, ali želijo uporabljati to tehnologijo ali ne in če ja, pod določenimi pogoji pač glede na to, kar je najbolj razvito, glede na najnovejše okoljske podatke, najboljšo tehnologijo, takrat, ko imamo takšne črte v obravnavi. To je prav tako pomembno, kaj ti za evropejce je vprašanje okoli zelo pomembno. Sprijemanje v javnosti pri nas je posebno drugačno kot ZDA, tako da moramo poskrbeti, tudi zato, da se to pošteva. In če bi se bolj zanašali na lasne tehnologije, bi potem res lahko veliko dosegli. Kot sem rekel, bi lahko evropska pametna omrežja postala evropski plin iz krilovcev, kajti raba že obstoječe tehnologije v Evropi bi lahko prihranila veliko energije tako da bi imeli veliko bolj učinkovito distribucijo in s tem bi si prehranili veliko emisij CO2. Imeli bi tudi boljše cene in bolj zdravo okolje v Evropi. Gospod Petrle, hvala za vaš predlog. Rekli ste, da je to tehnični predlog. Prosim, da to pošljete v pisni obliki, tako da to lahko bolj pozorno preučimo ko gre za bolj zelene politike, energetsko učinkovite politike. Sedaj v Evropi osredotočamo to politiko in jo usklajujemo z evropskim proračunom. Ko gre za podporo koheziji in druge proračunske točke, gre tu za medsebojno prilagajanje, to imamo 20 odstotkov proračuna, to mora biti usmerjeno podporo zelenih politik. Tako da lahko preučimo tudi vaš predlog, kako je to sklajeno z našimi politikami podeželjskega razvoja, ki jih že imamo. Gospa Gutenland, Junker je o naložbeni načrt, ste omenjali, energetska učinkovitost je ena izmed področji, kjer pričakujemo podporo, ampak pomembno bi bilo tudi to, da imamo dobre projekte, tako da bo to sprejeto po prvi obravnavi in tako da bomo dobili primerno financiranje. To je prioritetno za številno okrožje, za veliko županov. Vem, da imajo pripravljene projekte in želijo si podpore v okviru Junkarjevega naložbenega načrta. Sodelovati moramo z bankami v državah članicah, da bi poskrbeli za to, da lahko združijo vse te zahteve in da lahko skupaj z Evropsko investicijsko banko hitro razvijamo te instrumente, kajti apetit bo zelo velik v prihodnosti. Gospa Šujica, rad bi vam zagotovil, da kar zadeva tekočine zemljski plin na Krku, to je strateško pomemben projekt, preko tega lahko izboljšamo energetsko varnost v celotnem območju Jadrana. Julija bomo imeli sestanek na Hrvaškem pogovarjali, samo o tem bomo lahko sprejeli akcijski načrt. Tu gre za 14 plus 1. To so ti projekti. Upam, da bodo sprejeti na politični ravni, tako da bomo tudi ocenili stanje, kje smo, kakšen je predek pri projektu. In če se bodo izvajali projekti, bi morali s tem ustvariti predpogoje, zato da bi vse države v tej regiji, tudi tiste, ki niso članice Evropske unije, ampak so te energetske skupnosti, torej da bi vse države imele dostop do različnih virov plina in da bi prešli to preveliko odvisnost, ki jo imamo sedaj. Gospod Gržib, glede razpisa, to sem že omenjal prej, tu moramo spoštovati suverenost energetske mešanice. Istočasno imamo tudi skupni evropski okvir in dogovore, primeru Polske to imamo sklep sveta iz oktobra 2013, gre za spoštovanje različnih izhodišč in mislim, da gre tu tudi na, za osretočenje na CCS, CCU pri naših politikah raziskav inovacij. Če bi se osretočili na to, bi poskrbeli so, da imamo konkretni preboj in napredek na tem področju. Glede spora Gazproma, Margaret Vestager je kolegica, ki se okvarja s tem. Kot veste, se je Gazprom doslej odzival pozitivno na to preiskavo proti trustom, sedaj sodelujejo s komisijo, postopek bo stekel in potem bomo videli, kaj bo s tem. Gazprom bo predstavil svoje argumente, potem pa bo komisija videla, kakšne so lahko zaključke. Gospod Belet je omenjal reformo sistema ETS, ve in dobro pozna ta predlog. Če bomo imeli ponovno prerazdelitev prihodkov iz dražb, tu načrtujemo, da bi spoštovali različna izhodišča držav članic v Evropi. 19 odstotkov vseh prihodkov bi šlo se države, 10 odstotkov prihodkov nam bi šlo za tiste, ki imajo manj prihodkov, zato da bi podprli to progresivno posodobitev tehnologij, potem bi ustvarili inovacijski sklad, potem pa ne bi oblikovali tudi modernizacijski sklad, zato da bi vse, kar je zastarelo, posodobili. Tako da ne bi imeli škodljivih CO2 emisij, ampak da bi imeli sodobno tehnologijo, ki bi se porabljala hitreje kot prej. Potem pa, gospod Nadje iz moje države, naj vas obvestim, da ko gre za skupni nakup plina, sedaj poteka študija o tem, kako je skupni nakupom plina, kako bi to lahko organizirali. Prav imate, kolega, to mora biti prostovoljno, to mora delovati na agregatih, to moramo uporabljati v kriznih situacijah, ampak rezultate študije bomo imeli septembra, oktobra in takrat bom z veseljem poročal o tem podrobneje. kako bi se to lahko uporabljalo tudi v prihodnosti, pri naših prihodnih predlogih. Če govorimo o energetskih cenah in energetski učinkovitosti, so to področja, ki naj bi jih obravnavali v zakonodajnih predlogih. To sem omenjal že večkrat in prepričan sem, da bomo našli dobre rešitve preko večje konkurenčnosti, naj bi ustvarili dobro okolje, zato da bi imeli manj pritiskov na trgu, da bi znižali cene in da bi bili bolj kredibilni. In to je treba urediti v vseh zakonodajnih programih. Hvala, gospod predsednik, hvala, ker ste mi dali besedo in to priložnost, da lahko odgovorim na vprašanja članov vašega odbora. Hvala vam, ne le za vašo prisotnost, ampak tudi za tako podrobne odgovore na vprašanja naših poslancev odborov. Sedaj pa mislim, da lahko zaključimo z našim sestankom. Naslednji sestanek bo potekal 26. maja v Bruslju. Ni drugih točk na dnevnem redu. Hvala lepa vsem. Hvala podpredsedniku komisije, gospodu Marašu Ševčoviču. Hvala in nasvidenje.